Die Sitzung ist eröffnet. Guten Morgen, alles. oziroma zasedanje se ponovno pričenja. Dobro jutro vsem. Eh, prva točka na dnevnem redu je skupna razprava na temo